gospoda Koeja za vašo predanost. S tem je razprava zaključena na to temo. Prehajamo na naslednjo temo, to je ustno vprašanje svetu in komisiji v zvezi z um, bojem proti trgovini z ljudmi. Prva govornica je gospa Ana Hed, avtorica. Imate besedo za 2 minuti 30. Hvala lepa. Tako kot vsi vemo, to je res eh, zelo huda hud eh, zločin. Vem, da se o tem pogovarjamo zelo ob pozni uri z malo uh, poslušalci. Vsekakor naj spomnim, da že pred stoletji, eh, pred dve stoletji je bilo suženstvo prepovedano v Evropi, po dve stoletjih pa najdemo nove oblike modernega suženstva, kot je trgovina z ljudmi, trgovina z ženskami. Evropske institucije imajo veliko odgovornosti v tem boju proti to vrstnemu tovrstnem usuženstvu, gre tukaj za spolno suženstvo, za eh, trgovino zaradi prisilnega dela, za eh, trgovino z ljudmi, eh, ki jih potem prisilijo v beračanje. Naj se zahvalim vsem, ki so mi pomagali pri oblikovanju tega vprašanja in upam, da ob koncu tega dneva bomo lahko prišli do neke skupne resolucije naj tudi eh, se zahvalim eh, novi komisiji, ve, za katero vem, da bo kmalo predstavila ustrezne ukrepe, torej direktivo na tem področju, ki naj preseže eh, izvorni predlog komisije, ki sicer ni bil slab. Zato, da se ustrezno lotimo vprašanja trgovine z ljudmi, moramo imeti neko globalno perspektivo, Eh, moramo eh, upoštevati vse različne politike, ne samo sektorske, ampak tudi migracijske politike. Moramo imeti ustrezne sankcije, ki naj odražajo resnost tega zločina in ki ne imajo učinek. Recimo tako, da prizadenemo tudi gospodarsko plat, moramo gledati tudi na žrtve, na njihovo zdravje in moramo tudi ustrezno upoštevati vprašanje mladoletnih. Evropske eh, institucije morajo sodelovati, morajo se lotiti tega vprašanja trgovine z ljudmi in vse države mo, si morajo prizadevati pri preprečevanju tega zločina. Moramo torej zmanjšati tudi povpraševanje v naših državah po to vrstnih storitvah strani žrtev ki, trgovine z ljudmi. Če bomo lahko zmanjšali povpraševanje, bomo tudi zmanjšali ponudbo. In naj zaključim in povem, da eh, bom eh, pozvala komisijo, svet in Evropski parlament, države članice in vse druge evropske institucije k temu, da eh, se združijo, zato da bomo lahko postavili konec tej, toj novi moderni obliki suženstva v Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Bauer. Izvolite az emberkereskedelem súlyát mi sem jellemzi jobb. Hvala lepa. Um, trgovina z ljudmi je zelo pomembno vprašanje, zelo resno vprašanje. Na tisoče in tisoče ljudi po celi Evropi so žrtve tega zločina, torej trgovine z ljudmi. Je res neverjetno, uh, celo uh, prevajalci so prevedli na tisoče in tisoče eh, dokumentov povezanih s tem. Eh, nekateri mislijo, da je to obrobni problem in podcenjujejo pomen eh, tega kaznivega dejanja. Mislim, da Evropa dolguje eh, več pozornosti in prizadevanja z torej okrepljenim bojem proti trgovini z ljudmi. Želela bi se lotiti dveh vidikov. Prvič, kar zadeva zaščito eh, žrtev in tudi zmanjševanje povpraševanja. Kljub temu, da evropska zakonodaja obstaja eh, v zvezi z zaščito žrtev in komisije tudi predlagala, da bo ponovno ocenila, presodila eh, te vidike leta 2009 lahko govorimo o o nekem zakonodajnem eh, aktu. Uh, eh, 1124, ki, eh, ki pač služi za boljšo zaščito žrtev. Brez to vrstne zaščite ne bomo sposobni zatreti organiziranega kriminala, s katerim se soočamo in s katerim se soočajo voditelji Europola. Želela bi tudi pritegniti vašo pozornost na vprašanje eh, zmanjševanja povpraševanja, kajti ko govorimo o trgovini z ljudmi, govorimo o nekem trgu in a, eh, to, kar poganja ta trg, so načela popraševanjem ponudbe, tako kot vsi ostali, vse ostale trge. Ponavadi enostavno zanemarjamo a, eh, plat popraševanja na tem trgu moramo si prizadevati za to, da zmanjšamo to popraševanje, kajti drugače ne, bi, eh, ne bomo uspešni v boju proti trgovini z ljudmi. Želim tudi spostaviti dejstvo, da moramo uskladiti politika. V imenu komisije smo ugotovili, da eh, generalni direktorati in drugi, ki odločajo, nimajo ustreznih usklajenih politik in nimamo ustreznih informacij. Torej, veliko je še za postoriti. Hvala lepa, zdaj pa gospod Lopez Garigo v imenu sveta. Bien, señora Head y Bauer. Uh, Gospe Head in Bauer. Strinjam se s pobudo in vprašanjem, ki sta ga postavili in tudi z razpravo, ki sta jo sprožili danes večer. Gre dejansko za ljudi in to je pomemben izziv, s katerimi se moramo soočiti in tega se moramo lotiti skupno. To je še nadaljni primer, ki je. Eh, pomena, kako se je potrebno dogovoriti na evropski ravni, kako se moramo soočati s tem problemom. V svojem vprašanju najprej usmerjate pozornost na pristope, ki naj bi jih zasledovali. Gre za integracijo, gre za socialne vprašanja. Seveda se strinjam s tem to je pravo težišče. Govorite tudi o sorazmernosti, o sankcijah, kazenskih ukrepih, tudi ta vprašanja omenjate in omenjate tudi potrebo po dodatnih ukrepih, ki bi zadevali eh, varstvo žrtve. Tu se strinjam z vami, varstvo žrtev je izjemno pomembno, če se želimo zoperstaviti trgovini z ljudmi in žrtev, naprimer otrok, mora biti zaščiten pred izkoriščanjem. To je pomembno. In to izkoriščanje moramo preprečiti, ga kaznovati. Vprašanja, ki ste jih omenili, tudi vprašanje povpraševanja, to je zelo pomembna misel. In seveda tudi vprašanje sodstva. Potem seveda koordinacija informacij, tudi tu se strinjamo z vami, to je zelo dobro, kar ste omenili v tem drugem vprašanju. In govorite tudi o preventivnih ukrepih. V tem smislu lahko rečem, da Evropska eh, unija sodeluje na tem področju. Začeli smo že leta 2005 in uh, angažma je bil učinkovit. Gre za ljudi in trgovina za ljudmi ne zadeva samo Evropske unije, ampak tudi tretje države, Afriko naprimer. In uh, tu smo sklenili ustrezne sporazume o sodelovanju tudi za balkanskimi državami in to je zelo pomembna vloga, uh, ki se odvija. Uh, tudi kar zadeva naprimer pravno eh, pomoč. Eh, potem so osebe, ki prihajajo v stik s temi žrtvami, naprimer meni policisti in drugi organi. Eh, in špansko predsedstvo se bo gibalo naprej v tej smeri, se ukvarjalo s temi vprašanji, zlasti z vprašanjem otrok, ki Eh, so postali žrtve in to je ena izmed prioritet španskega predsedstva, mislimo pa tudi še na druge pobude. Eh, prosili smo komisijo, da v začetku 2010 eh, izdelajo akcijski načrt za mladoletnike brez spremstva, ki pridejo v Evropsko unijo. Špansko predsedstvo ima tudi namen, da v času svojega mandata sproži široko razpravo o e, boju z opr trgovino za ljudmi, takoj, ko bo e, začela delovati nova komisija. Želo hitro želimo dobiti predlog komisije in o tem predlogu bomo v svetu diskutirali in pa seveda tudi s parlamentom, to je pomembno. E, trdno smo prepričani, da bomo to sodobno, Eh, obliko suženstva morali izkoreniti. Hvala. V imenu komisije pa gospod Paro. Eh, gospod predsedujoči, gospod minister. Eh, gospod minister je pravkar govoril o tem, da gre za obliko suženstva v okviru trgovine z ljudmi. Zahvaljujem se gospe Hit in gospe Bauer, da sta postavili to vprašanje. E, tu je potreben multidisciplinarn pristop, ki se ne sme omejevati samo na represijo, ampak tudi na mednarodno sodelovanje s tretjimi državami. E, ta integrirani pristop je tudi pristop, ki ga je izbrala komisija e, za. Eh, okvirno odločbo iz eh, okvirni sklep iz marca 2009. Ta okvirni sklep se nanaša na izjavo Svete Evrope iz leta 2005, vendar pa gre še dlje. Tako kot je minister pravkar povedal, eh, bomo seveda upoštevali tudi novo pravno podlago, ki jo daje Lizbonska pogodba, zato da bi lahko čim hitreje predložili osnutek direktive, eh, ki pa bo števala tudi razprave, ki so potekale pred uveljavitvijo Lizbonske pogodbe. Eh, in v tem novem osnutku želimo doseči tudi nov nivo naših ambicij. Želimo, da Evropski parlament igra osredno vlogo, angažma parlamenta je izredno pomemben, eh, zato da okrepimo evropski pravni okvir eh, pri spremanju ukrepov z opr trgovino z ljudmi. Eh, nekaj odgovorov in sicer v zvezi z sankcijami. Trgovina z ljudmi je eh, težak zločin, proti temu se je treba odločno boriti in to se mora odražati tudi v kazenskih sankcijah zasledujemo maksimalni nivo kazni, vendar pa so kazni zelo različne v državah članicah med 23 eh, leti. Eh, in tudi doživljensko eh, za težke primere. In sankcije so, kot že rečeno, v različnih državah članicah zelo različne. Eh, in ta kot mi kot norm ni sprejemljiv. Eh, zato bomo v novem predlogu predvideli zelo visoke kazni, sedaj pa varstvo žrtev. Eh, pomoč žrtvam trgovine z ljudmi, zlasti kar zadeva namestitev in psihološko pomoč, svetovanje, informiranje, tolmačenje pravno zastopanje pred sodiščem. Vse to je bistveno. In tako kot špansko predsedstvo tudi želi, bomo eh, sprejeli specifične ukrepe, torej ukrepe, ki bodo eh, zlasti bolj zaščitili otroke. roke. Pravno zastopstvo mora biti izlasti za otroke brezplačno. V teku leta 2010 bo komisija predložila tudi prvo poročilo o e, izvajanju e, teh pravnih aktov zlasti v povezavi e, z dovoljenjem za bivanje in mi bomo po tem poročilu tudi videli, ali bo postalo potrebno eh, spremeniti direktivo. Eh, prav tako so potrebni ukrepi, eh, ki bi bili uperjeni v popraševanje in želimo opogumiti države članice, da bi ustrezno ukrepale eh, tudi v primeru prisilnega dela, eh, če se ugotovi, da je šlo za žrtov trgovine z ljudmi. Eh, potem so tu še pravne pristojnosti. Tu moramo povečati pristojnosti posameznih držav, Eh, da ne izvajo pregona samo nad lastnimi državami, ampak tudi nad tistimi, ki izvajo trgovino eh, z ljudmi v tujini. To je zelo bistveno za to, da bi preprečili fenomen tako imenovane nove mafije, torej eh, kriminalnih združb, ki so zastavljene iz pripadnikov različnih nacionalnosti, ki delujejo v eni od držav članic Evropske unije. In zdaj pa zbiranje, zajemanje podatkov. Poskušali smo razviti skupne indikatorje za zbirko podatkov. Potrebujemo eh, zanesljive, primerljive številke, nekaj inicijativ je bilo že izpeljanih in rezultati morajo biti tudi ustrezno spremljani. Potreben je skupen model indikatorjev z Eurostatom, z agencijami Evropske unije, Europol, Frontex, Eurojust in za agencijo EU za človekove, za temelje pravice. Poleg tega smo predvideli tudi finančni program za preprečevanje uh, Eh, in leta 2010 bomo delali še močneje v smeri trgovine za ljudmi. Štokolmski program predvideva tudi specifične ukrepe, ki so bili sprejeti v splošnem dokumentu eh, Sveta za pravosodje in notranje zadeve. Eh, to je obširna politika, v boju zoper trgovino z ljudmi. Kot je rečeno, komisija bo v kratkem predložila osnutek direktive in eh, veseli me, eh, da želi špansko predsedstvo tudi razpravljati v tej smeri in ta razprava bo potem omogočila tudi razširitev eh, predloga komisije in Ta fenomen se žal še naprej eh, razvija, zato je čas, da se energično temu zoprstavimo. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa gospa Anželi, dve minuti, izvolite. Hvala, predsedujoči. Najprej naj se zahvalim poslankama Hedin Bauer za njuno pobudo. Trgovina z ljudmi so že vsi to povedali pred mano, je zelo hud zločin, ki je povezan s spolnim izkoriščanjem in prisilnim delom. Gre za zločine, ki jih storijo ljudje brez vesti in z nasiljem ali celo z pač, pretvaro in recimo z ponujanjem morda tudi poštenega dela ali pa tudi po, z grožnjami in to ne samo žrtvam, ampak tudi z grožnjami eh, celi družini. Nažalost eh, so ženske in um, In otroci tisti, ki plačajo največje, največjo ceno. Skoraj 3 milijone žrtev trgovine z ljudmi imamo po celem svetu in 40 odstotkov tega so ženske in otroci. Leta 2008 Evropski parlament s prvo strategijo o pravicah mladoletnih je eh, dejansko pozval eh, eh, k temu, da se zoprstavimo trgovini z ljudmi. Dejansko tukaj gre za celo vrsto drugih zločinov, kot je prisilno delo, prisilne poroke, trgovanje z telesnimi organizacijami organi, beračenje, spolni turizem, samo da dam nekaj primerov. V tistem dokumentu trgovine z ljudmi smo označili kot prava, pravo zlo eh, tudi v eh, Evropski uniji in torej boj proti trgovini z ljudmi in proti skoriščanju bi moral postati prednost za, nasled, za naslednje programe Evropske unije. Predvsem s sprejetjem vseh zakonodajnih ukrepov, ki so potrebni in nujni tudi za zagotavljanje popolnega varstva dejstva in pomoč žrtvam. Govorili smo o trgovini z ljudmi, o izkoriščanju mladoletnih tudi v nedavnem programu Štokolma. Ne naj zaključim, torej tudi v luči razprave današnji, današnjega dne je naša želja ta, da komisija in svet si še dalje prizadevata na tem področju in da komisija pripravita nov predlog direktive, ki, bom, ki ga bomo ocenili z veliko pozornostjo. Hvala lepa. Thank you and can I congratulate you on your Hvala lepa. Um, naj predam besedo sedaj gospodu Morajsu. Hvala lepa, predsedujoči. Dosežki uh, gospe Heding, gospe Bauer danes eh, sta uh, kljub temu, uh, da govorimo ob tej pozni uri, dejansko uh, to, da smo dosegli imeti v tej dvorani predsednika španskega predsedstva in komisarja Baroja, ki eh, sta spregovorila o zelo ambicioznih programih za komisijo. Torej, to moramo ceniti. Imamo relativno veliko ljudi v tej dvorani, danes vključno avtorici, ki razumeta zapletenost tega modernega pojava. In tudi eh, državljani pričakujejo od Evropske unije, da se loti te eh, šibe božje današnjega dne. Torej, potrebujemo novo zakonodajo, upamo, da bomo kmalo videli tudi nov predlog komisije. Eh, In eh, tudi, eh, ko smo zaslišali kandidatko za komisarko gospod Malstromovo, eh, je dejansko leta omenjala vlogo nekega usklajevalca na evropski ravni. Če hočemo združiti različne dele te sestavljanke, seveda si moramo prizadevati, ampak obseg problema, kot je povedala gospa Ana Hed, pomeni, da moramo naše dejanje spremeniti v konkretne ukrepe. Eh, kajti ta trgovina se eh, obsega različne zločine od spolnega nasilja eh, oziroma izkoriščanja do prisilnega dela in tako dalje. Torej, gospod Baro je omenil mnoge stvari, ki bi želeli videti v dejanjenje, kajti moramo vse to združiti v paket in po celi Evropi dejansko moramo imeti neko odloč, odločno politiko Eh, tako da Evropska unija bo imela akcijski načrt za to. Trenutno državljani razumejo, da je to hud problem, ampak ne vidijo nekega globalnega pristopa, ne razumejo, kaj počenja Evropska unija kot celota. Zadovoljen sem, da a, eh, kandidatka za komisarko gospa Majsroma pred, predvideva nov a, eh, zakonodajni akt in a, zadovoljen sem, da tudi špansko predsedstvo ni samo pod, počrtalo trgovanje z ljudmi, ampak tudi povezane vprašanja, kot je nasilje nasilje nad ženskami. Dejansko mi moramo dokazati odločnost in srce na tem področju in torej ehm, dejansko moramo razumeti, da besede moramo spremeniti v konkretna dejanja. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa gospa Hirš, minuto in pol. Spoštovani gospod predsedajoči, hvala. Najprej se zahvaljujem poročevalkama za angažma, za dobro sodelovanje, kajti dejansko gre tu za pomembno temo, kot smo že rekli, trgovine z ljudmi je morda celo najtežja oblika kaznivega dejanja. Eh, številke, ki so bile navedene strani Evropola, kaže, da tu ne prihaja do nekakršnih izboljšav, da se stvari celo poslabšujejo na področju eh, prisilnega dela. Eh, trgovina z ženskami ostaja na enakem nivoju. To jasno kaže, da je potrebno ukrepati zelo nujno in zlasti zelo dosledno. Da pa bomo tudi uspešni je eh, potreben integrativni pristop, kar je bilo danes že omenjeno in to na najrazličnejših področjih. Zelo bistvena točka je zlasti ozaveščenost ljudi v eh, Evropi. To ozaveščenost je potrebno eh, krepiti in sicer, da se zavedo, da trgovine z ljudmi poteka v Evropi, tudi v njihovi državi. In tu je potrebno informiranje, tako kot smo naprimer napravili v Nemčiji pri nogometnem prvenstvu. Eh, dejansko eh, smo predošili ljudmi, da prihaja do prisilne prostitucije. Eh, in tem žrtvam je potrebno pomagati. To je moja druga točka, zaščita žrtev. Če ljudi spravimo iz teh dramatičnih situacij, potrebujejo medicinsko, psihološko oskrbo za to, da ti ljudje eventualno gredo nazaj v njihovo domovino, Eh, ali pa da najdemo s pomočjo azila za nje neko novo domovino. Hvala. No. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Saržentini, tri minute. Predsedujoči. Ne, govorila bom nizozemski. Eh, eh, danes sem brala v nekem nizozemskem časopisu poročilo kmeta, ki goji Beluše, ki so ga eh, eh, priprli zato, ker so ga osumili, eh, da je romunske državljane zaposloval pa človeka nevrednimi pogoji. Skratka, tudi v EU poznamo izkoriščanje, nekakšno suženstvo. Boj zoper trgovino za ljudmi se ne sme omejiti, Eh, samo na pripor nekega človeka, ki druge ljudi izkorišča, ampak se mora osredotočati tudi na žrtve, na njihove pravice in na njihovo prihodnost. Tudi to je treba postaviti v eh, središče. Eh, ti, ki so žrtve trgovine z ljudmi, ne smejo imeti občutka, da so prepuščeni samim sebi, da nihče ne skrbi za njih. Eh, nuditi jim moramo pravno pomoč, eh, pa tudi socialno in finančno pomoč, eh, psihološko pomoč. Bistveno je, da je to tako zapisano tudi v novi direktivi. Slišala sem, da predstavnik sveta in gospod Baro načrtuje ta lepe stvari na to temo. Ljudje Eh, ki izkoriščajo trgovino z ljudmi za svoje eh, namene, zato da jih izkoriščajo, morajo biti kaznovani. Eh, sprašujem se samo, kako bi mi lahko pomagali žrtvam. Kaj ti to delo, če tudi je to sužensko delo, so to delovna mesta, ki so pa kriminalizirana. Kaj ti ti ljudje, ki so žrtve te trgovine, ehm, so v strahu in potem eh, zahajajo vedno globlje eh, in to je treba preprečiti. In eh, te, tem žrtvam eh, moramo dati tudi izgled, eh, da bodo lahko dobili dolgoročno dovoljenje za bivanje. Eh, zato, eh, da bi si sploh upali ovaditi trgovce z ljudmi, eh, kaj ti eh, to bodo storili samo, če jih ne bo strah, da se bodo morali vrniti v svojo domovino, da bodo izgnani. Eh, in tam pa jih bo spet strah, da se bodo na nje spravili te trgovci z ljudmi. Zato se mora direktiva ukvarjati tudi z temo empowerment žrtov trgovine z ljudmi. Hvala hvala lepa predsedujoči Res je sramotno, da sodobna Evropa, ki uh, uživa uh, svobodo in, in spoštovanje človekovih pravic, je postalo mesto za suženstvo za toliko ljudi. Res je šokantno, kajti pogosto to zadeva predvsem ranljive ljudi, predvsem ženske in otroka dejansko odbor za pravosodje in jaz in javni tožilec na Polskem sva, smo pregledali vrsto postopkov in ugotovili, da to vrstni zločini ne poznajo meja. Zelo pogosto trgovina z ljudmi eh, zadeva spolno izkoriščanje in zlorabo otrok. Zato, da ustrezno se borimo proti temu zločinu, moramo na evropski ravni imeti osred, osred, neko osrednjo eh, telo, ki naj bo eh, strokovno in ki naj usklajuje te politike na evropski ravni. Eh, še dvoje. Zavedamo se, da trgovine z ljudmi je odgovornost eh, določenih eh, skupin za organizirani kriminal. Moramo si zapomniti, da moramo imeti res zelo hude sankcije za to, da lahko vsi so prizadanemo storilce in da sežemo tudi pač sredstva tistih, ki se ukvarjajo s to trgovino. Hvala lepa, zdaj pa gospa Ernst, eno minuto pa menschenhandel ist in der tat trgovine z ljudmi je dejansko uh, bič eh, sodobnosti, eh, ki se hrani z revščino in nevednostjo. Najhujša oblika pa je dejansko trgovina z otroki, kar je pogosto povezano s polno zlorabo. Mi kot poslanska skupina GUNGL menimo, da je nujno potrebno ukrepati strani komisije. Menim, da je eden najbistvenejših pogojev za uspešen boj proti trgovini z ljudmi Eh, ta, da se okrepijo pravice žrtev. Samo, če se bo to posrečilo in ne samo za kazenskimi sankcijami, eh, se je sploh mogoče boriti z opr trgovino z ljudmi. Zato potrebujemo zelo jasna pravila, eh, da se zoper žrtve ne bodo sprejemale sankcije. Žrtve potrebujejo ustrezno zaščito. Eh, pred, med in po kazenskem postopku, kjer bodo pričali eh, kot priče. Eh, in prav tako je potreba upoštevati tudi možnost, da nekdo prekliče svoje pričanje. Dolgoročno varstvo žrtev je izjemno pomembno. To, kar je tudi pomembno, je, da morajo vse žrtve dobiti brezplačno svetovanje, ne samo otroci. In pri otrocih je pomembno, če se vrnem na to, da se omogoči angažma eh, otroških odvetnikov. Prav tako morajo biti sprejeti nujni ukrepi eh, za ustrezno usposabljanje eh, odvetnikov, policistov in drugih in zato me zelo veseli, da se bo špansko predsedstvo temu posvetilo. Hvala. Hvala lepa, gospe Dodz, ne, oziroma gospod Borgecio. Hvala lepa predsedujoči. Danes sem eh, med zaslišanjem kandidatke za komisarke zelo jasno obveznost v smeri boja proti trgovini z ljudmi. Danes v dorani z veseljem sem prisluhnim, eh, prisluhnim nekemu soglasnemu pristopu. Tega soglasja ni bilo pred leti, ko nekateri tu v tej dvorani so opozarjali na nevarnost, eh, na nevarnosti, ki bi jih lahko povzročila eh, ilegalno preseljevanje in eh, torej s tem bi pomagali organiziranemu kriminalu, ki uporablja to delovno silo in tudi nevarnost trgovanja z organi in trgovanja z ljudmi. Danes so kar naenkrat vsi odkrili ta pojav in torej sem zadovoljen nad tem in sem zadovoljen nad soglasnim angažiranjem. To, da pomembno bi bilo, da se zavedamo, da razlog je vedno en in isti. Vzrok, izvor, Eh, torej kultura, kjer nastaja ta trgovina, ima eno in me, en glavni razlog in sicer razsežnost pojava ilegalnega priseljevanja in uloge, ki jo imajo pri vsem tem organizirane organizacije za organizirani kriminal v Evropi in zunaj Evrope. Danes prihaja do trgovine, trgovanja z ljudmi, ki ga upravljajo ali samo upravljajo eh, zunaj Evropske organizacije. Torej, začnimo pri tem dajmo razmisliti resno o tem, da ta pojav, zelo hud pojav, eh, sramoten pojav je podvrsta je posledica uh, ilegalnega priseljevanja, množičnega priseljevanja, ki ga, do, ki ga ne nadzorujemo in to je Evropa in mora imeti pogum, da imenuje stvari za svojim imenom. Hvala lepa. Kot sem povedal prej, ni gospod Doc v dvorani in to je gospod Papa Nikolaj v minuto pa pol. Hvala lepa, ker je prevedre. Hvala lepa, predsedujoči. Čestitam avtoricama te, eh, tega vprašanja. Danes živimo v modernem svetu in bi pričakovali, da pojavi kot trgovina za ljudmi, bi eh, bili izginili iz naše družbe. Nažalost pa številke na to zanikujejo in več kot 1 milijon 800 tisoč um, otrok in eh, mladih vsako leto so žrtve te trgovine po celem svetu. 270 tisoč eh, žrtev uh, po, uh, po mnenju Združenih narodov uh, je prisotnih v Evropski uniji. Samo v Grči te številke dosegajo kar zadeva prostitutke, 40 tisoč ljudi letno in vključno ženske in otroci, da sploh ne govorimo o drugih oblikah trgovine z ljudmi. Dva, dve sta šibkosti, ki jih želim izpostaviti, ne da bi zaradi tega zanemaril ostalih parametrov. Prvič, Evropski okvir za lotevanje s tem zločinom, to je čezmejni zločin in um, to, uh, sto, to je zločin, ki ga stori organizirani kriminal in um, dejansko um, nimamo ustreznega boja proti temu kriminalu. Drugič, Moramo si postaviti vprašanje varstva žrtev. Eh, to je nujno potrebno in čestitam, eh, kaj ti slišal sem, da špansko predsedstvo je tudi to omenjalo. Torej, nujno je nameniti sredstvo in ustvariti ustrezne infrastrukture za to, da eh, oblikujemo. Poleg tega moramo tudi ustrezno sposobiti osebje, ki naj ustrezno podpre te žrtve. Ta moderna oblika suženstva ne sme imeti svojega prostora v Evropski uniji. Ključni element Evropske unije je namreč spoštovanje človekovega dostojanstva. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Kosta. Izvolite, minuto in pol. Gospod predsedujoči, naj izrazim zadovoljstvo na tem, da danes tu eh, se lotevamo tega vprašanja. To je pomembno vprašanje. Zahvaljujem zahvaljujem se obema avtoricam in tudi za sodelovanje med vsemi političnimi strami in med različnimi odbori. Sem zadovoljna tudi nad besedami um, predanosti strani komisije in eh, španskega predsedstva in si nadajam, da nova direktiva bo kmalo zazrla svojo, svoje rojstvo, to je bo luč. Mislim, da linije so skupne. In se sogla, soglašno, soglasno eh, smo se izrazili, vemo, da je to težko doseči, ampak tukaj govorimo o skoraj 300 tisoč uh, ljudi, ljudi, veliko žensk in, in eh, otrok, ki so žrtev trgovine z ljudmi v Evropi. In nažalost beležimo porast v zadnjih letih, zaradi tega potrebujemo korak naprej v luči novih pristojnosti, ki jih ima Evropska unija in torej tudi v luči tega, kar smo že sprejeli v štokolskem programu um, zato, da predvidimo ustrezne inovacije. Storili smo korak naprej, e, zelo pomemben korak, ko smo na evropski ravni sprejeli predpis, ki že velja v e, Italiji od leta 98 in sicer dovoljenja za humanitarno pomoč žrtvam, ampak moramo predvideti ponovno vključevanje, socialno in poklicno vključevanje z tudi ustrezne sankcije proti Stranki, ki se poslužuje teh storitev, moramo imeti bolj učinkovite ukrepe, kar zadeva kazni, ki morajo biti, tako kot ste rekel vi, gospod komisar, uh, morajo biti usklajene na evropski ravni. Predvsem zahtevamo to, da se ustrezno, uh, da se oceni uh, kot nerelevantno, mora biti na prevolitev um, v, uh, v to uh, obliko suženstva in uh, posebno, uh, moramo imeti posebno varstvo za otroke, ampak tudi ustrezno ustrezno podporo za ljudi, ki pridejo v Evropo in ki so bile že prej žrtve trgovine z ljudmi na tej zelo dolgi poti, ki je vedno bolj tragična in po kateri gredo, preden pridejo na naše obale oziroma na našo zemljo. Hvala lepa. Gospa Parvanova, minuto in pol. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, на своя ред искам да поздравя докладчиците комисията. Хвала лива председующи, най-честитам поручвалкам, озирама авторицам шпанскому председству комисии за позорност тема опрашанју. Кога говорим о торговини с людьми, е бисвенега помена да размишљамо о успоставитви неке платформе на европски равни за то да досежемо веќу учинковитост во делованју од држава držav članic pri mm, var, varovanju žrtev trgovine za ljudmi potrebno je tudi vzpostaviti pisarno nekega koordinatorja proti trgovini z ljudmi in moramo ustrezno tudi oblikovati pravosodne ukrepe, moramo zagoviti skupni pristop strani vseh državah, člani, eh, vseh državah članicah, zato da se zoprstavimo temu pojavu. Moramo se boriti proti vzrokom tega pojava, moramo imeti preventivne ukrepe na evropski ravni, moramo imeti aktivno sodelovanje s civilno družbo. E, Eh, moramo organizirati informacijske kampanje in moramo tudi ponuditi eh, pomoč žrtvam in moramo prispevati k njihovemu ponovnemu vključevanju. Soočanje s tem čezmejnim problemom terja ustrezno usklajen pristop na evropski ravni, ki, na, ki eh, mora podpreti države članice, zato da bomo ustrezno se borili proti trgovini z ljudmi. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Jana Kudakis, eno minuto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 Torej, eh, tukaj gre za, neko, eh, za nek pomemben vpliv nad ljudmi in eh, to je dejansko definicija suženstva, hkrati pa tudi trgovine z ljudmi. Trgovina je danes suženstvo, trgovanje z ženskami, z moškimi, z otroki je vsekakor zločin in to velja v vseh državah članicah. Izredna revščina, nasilje na notranji ravni, to so eni od vzrokov trgovine z ljudmi v Evropski uniji približno 500 tisoč eh, je žrtev, od katerih 350 tisoč je otrok. Eh, seveda ta razprava je dobrodošla, ampak nacionalne uprave in organi, telesa in drugi nadzorni organi morajo sodelovati. Mehanizmi za podporo žrtev morajo biti okrepljeni, pobude morajo biti ponovno sprožene in države članice spodbujene, Evropska unija mora biti ustrezno podprta. Hvala lepa. Zdaj pa. Hvala, gospod predsedujoči. Če ne bi bilo povpraševanja po izkoriščanju ljudi kot poceni delovno silo, če ne bi bilo povpraševanja po otrocih, če ne bi bilo povpraševanja eh, po eh, spolnih zlorabah, tudi ne bi bilo trgovine z ljudmi. Popraševanje je ključna beseda, ko gre eh, za boj zopr trgovino z ljudmi. Nadaljni pomembni dejavnik je, da ljudje eh, v mnogih delih sveta živijo pod mejo revščine, eh, v nečloveških pogojih in zato lahko postanejo žrtve trgovcev z ljudmi. Potrebni so torej ukrepi za zmanjšanje popraševanja, potrebni pa so tudi preventivni ukrepi eh, za izboljšanje življenjskih pogojev mnogih ljudi v tistih delih sveta, iz katerih eh, izvirajo žrtve. Zahvaljujemo se eh, gospe Mahetin Bauer, Eh, in tudi članom odbora za državljanske svoboščine in eh, odbora za pravice žensk, vendar pa bi si želeli bolj diferenciranih predlogov, kako pomagati eh, žrtvam. Potrebujemo različne ukrepe, bodi si, da je sedaj nekdo žrtev prisilnega dela ali pa spolnega izkoriščanja. Zato potrebujemo diferencirane ukrepe in podporo za žrtve. Hvala. Thank you. And, uh, hvala. Zdaj pa gospa Jimenez Peseril Barijo za minuto in pol. Sí, eh, muchas gracias. Según un informe de las Naciones Unidas, en 2009 alrededor de 200. Ja, hvala, gospod predsedujoči. Po poročilu Združenih narodov je 260 tisoč ljudi žrtev trgovine za ljudmi tudi v EU. Eh, gre torej v bistvu za temo varstva žrtev. Prav posebej je treba poštevati situacijo žensk in otrok, kajti to so najbolj ranljive skupine, najbolj ogrožene skupine. Eh, zlasti zaradi spolnega izkoriščanja eh, tu eh, obstaja velika nevarnost. Zato podpiram to kar predlaga parlament, da je potrebno izboljšati varstvo žrtev, potrebno je povečati sankcije, to je povedal že tudi komisar Baro. Špansko predsedstvo in komisijo eh, pozivam, da se angažirata za izboljšanje varstva žrtev eh, trgovine z ljudmi v prihodnosti. Eh, potrebujemo programe za zaščito žrtev in prič. Eh, zelo pomembno je, da eh, špansko predsedstvo tu doseže napredek. Potrebujemo učinkovit instrument za boj proti tem kaznivim dejanjem. Špansko predsedstvo mora sprejeti posebne ukrepe po vsej Evropski uniji za zaščito žrtev upam, eh, da se bo EU posrečilo prevzeti odgovornost, eh, da jasno prepoznata velik problem in da se mu zoprstavi. Hvala. Thank you, Mrs. Flotica. Hvala. Lepa gospa Flašikova Benova. Kolegovia, v prvom rade mi dovolte prosím vysloviť. Eh, spoštovane kolegice, kolegi. Najprej izrekam priznanje avtoricama tega vprašanja, gospe Heti in gospe Bauer. Dejansko ste zelo kompleksno obravnavali to temo. Eh, podpiram to vprašanje in želim dodati že nekaj svojih eh, komentarjev. Večina ljudi si sploh ne predstavlja, kakšen je obseg trgovine z ljudmi. Eh, pri tem gre za tretjo najbolj dobičkonosno branžo na svetu ta ogromen eh, posel je izjemno nehuman, ker zadeva zlasti eh, ženske in otroke. In eh, boj mora biti učinkovit in sicer v trikotniku delovanja popraševanje, ponudba in trgovec. In žrtve prihajajo zlasti iz področji Eh, ki so nestabilna, kjer vlada revščina, vse to vodi v obup. Zato moramo storiti vse, da bi tem ljudem zagotovili eh, človeku dostojno življenje, da iz ljudi ne bodo postali žrtve kriminalnih dejanj. Zelo pomembne so trde sankcije eh, da, in trgovcev ne smemo pustiti nekaznovanih ponudnike teh storitev je treba kaznovati. Potrebne so eksemplarične kazni, organizirani kriminal eh, mora postati cilj dejavnosti um, Eurojusta in drugih organizacij. Hvala, sedaj pa gospa Vjekstrom. Hvala, gospod predsednik. Že mnoge kolegice in kolegi so podarili, da suženstvo še ni odpravljeno in sicer se zvaja obliki um, spolnega izkoriščanja uh, telesa e, žensk, deklic in otrok se prodajo kot blago in to se dogaja kot na tekočem traku. Uh, ljudje so oropani svojih temeljnih pravic in delati morajo kot sužni v naših državah članicah. Gospod eh, predsedojoči, eh, to je dejansko en velikih neuspehov Evropske unije. S tem se je treba res eh, no, ukvarjati. Potrebno je omejiti popraševanje in ponudbo. Na švedskem, v moji državi, je zakonsko prepovedano kupiti seks. Ta zakon obstaja že deset let. Eh, kaj ti eh, kaže na to, da ljudi ni mogoče kupiti. Eh, v Ameriki je bilo suženstvo odpravljeno leta 1807, suženstvo pa imamo še sedaj pri nas v Evropi. To je ta temna plat zgodovine. Dejansko moramo poskrbeti za to, da se to odpravi. Gospe Mahet in Bauer, se zahvaljujem za zelo dobro delo. Hvala panie komisarzu panie ministrze szanowni państwo! spoštovani komisar spoštovani minister gospe in gospodje pred nekaj minutami je predstavnik zelenih poudaril da ta tema ni nek zunanji problem ki je uvožen v evropsko unijo gre tudi za notranji problem. Tudi državljani moje države trpijo prodajo v več držav članic Evropske unije in to je zelo resen problem. Po mojem mnenju moramo biti pri tem vprašanju zelo solidarni. Ne le evropske institucije, ampak tudi vse države članice. Rad bi vas opomnil na dogodke izpred nekaj let, ko je italijanska policija in italijanska uprava se je odzvala na določene signale iz Polske, In je odpravila primere trgovanja z ljudmi, kar je bilo takrat uh, nelegalno zaposlovanje polskih delavcev. Hvala, gospa Rojtova. Dragi kolegi, vsako leto več, je več kot milijon ljudi izkoriščenih, od tega jih je ogromno tudi za spolno izkoriščanje. Le 1500 primerov pa je prišlo na sodišče, kljub dejstvu, da je to v Evropski uniji kaznivo dejanje. profit, v dobički od trgovanja z ljudmi pa je večji od dobičkov s trgovanja z drogami. A še vedno nimamo neke skupne strategije ali pa koordinacije korakov, ki bi jih izvedli institucije in države članice. Države članice ne smejo nasprotivati harmonizaciji zakonodaje, čeprav to ni zagotovljeno v pogodbah. Obračam se na špansko predsedstvo in vas prosim, da zaključite pogovore med državami članicami o skupnih dogovorih v zvezi z kazni in sankciji. Nova direktiva, ki jo pričakujemo, mora biti bolj učinkovita pri zmanjševanju popraševanja po nezakonitih spolnih storitvah. Alarmantno je, da spolno izkoriščanje predvsem otrok porašča. Trenutno znaša ta številka za otroke 20 odstotkov. Česar pa tudi ni je učinkovita preventiva in pa osveščanje otrok in pa odraslih. Ali veste, da le 4 odstotkov odraslov, izkoriščen, um, staršev izkoriščenih otrok so vedeli, da njihovi otroci prek interneta doživljajo spolno izkoriščanje. Leta 2008 je bilo odkritih na tisoče spletnih strani, kjer gre za izkoriščanje otrok. Potrebujemo torej koordiniran pristop in harmonizacijo zakonodaje, zato da bomo zmanjšali trgovanje no, z ljudmi. Pozivam komisijo, da Evropskemu parlamentu predloži čim prej zelo um, strnjen predlog za preprečevanje trgovine z ljudmi. Hvala lepa. Ker gospe Gönc ni v dvorani, je naslednja gospa Thompson za eno minuto. Hvala predsedujoči kolegice, kolegi. Tudi sama se zahvaljujem avtoricama tega vprašanja. To je zelo eh, velik izjev boj z, eh, z opr trgovino z ljudmi. To je sredno dobičkonosen posel, ki eh, se povečuje. Sankcije so nizke v primerjavi z drugimi oblikami organiziranega kriminala, kot naprimer pri trgovini z orožjem ali trgovini s drogami. Zato moramo ostro ukrepati. Žrtve trgovine z ljudmi so najbolj ranljive vi ljudje, ki dejansko potrebujejo zaščito in varstvo. E, ne želimo, da e, jih pošljemo nazaj v roke trgovcev za ljudmi. Osredotočiti pa se je treba tudi na popraševanje. Dejansko e, se je treba sopretoporiti z različnimi ukrepi. Um, tudi prostitucijo je treba ustrezno sankcionirati, prisilno delo je, je treba uh, prav tako poskušati odpraviti. Hvala. Sedaj pa gospa Blinkevič, jute za eno minuto. Eh, eh, Gerbimas priminjenke, gerbimi kolegos. Spoštovani predsednik, dragi kolegi, nedavni dogodki v Litvi, kjer je bila zaprta organizirana skupina, ki se je okovarjala s trgovino z ljudmi, kaže na to, kako razširjen je ta pojav in ki se še okrepi, vedno, ki je vedno bolj okrepljen zaradi finančne in gospodarske krize. Večinoma so žrtve otroci in ženske. Trgovanje z ljudmi je hud zločin in izjemno ponižujoč če si prodan v suženstvo, kaj je lahko še hujše kot to? Zato je zelo pomembno, da okrepimo sodelovanje med državami članicami in tudi s tretjimi državami in da zagotovimo trajen dialog z nevladnimi organizacijami in da spodbudimo komisijo, da uvede tudi funkcijo koordinatorja za trgovino z ljudmi oziroma za preprečevanje trgovine z ljudmi. Uh, Vključeno je veliko akterjev v trgovino z ljudmi in ne smemo jim dovoliti, da ujidejo roki pravice. Gospod Nikolasek, v postopku jemite pozornost predsednika. Ena minuta. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Rad bi čestital avtoricama tega vprašanja in rad bi dodal še to, da je trgovina z ljudmi ena najbolj dobičkonosnih dejavnosti mednarodnega kriminala. Statistike kažejo, da je tukaj od 700 tisoč do 1 milijon žrtev in samo v Evropski uniji je to do 300 tisoč žrtev. Zato v vseh primerjih podpiram to, da moramo sprejeti ukrepe, ki se bodo borili proti tem praksam. Ne smemo kaznovati le storilcev, ampak tudi tisti, ki koristijo te storitve. Zaščititi moramo žrtve in to ne glede na to, v kateri države članici se nahajajo, ki je bilo izvedeno kaznivo dajanje. Zaščita ne sme voditi k sekundarni viktimizaciji. Posvetiti se moramo tudi mladoletnim osebam in rekel bi še to, da je trgovina z ljudmi pogosto povezana tudi za trgovino z organi. Hvala. Herzlichen Dank auch für die Möglichkeit. Prisrčna hvala za možnost, da lahko spregovorim. Zelo bistvenega pomena je, da danes obravnavamo temo trgovine z ljudmi, kajti to je tema, ki je še vedno tabu tema in v naših zelo visoko razvitih družbah. Um, imamo ženske, ki postajajo žrtve uh, Eh, te trgovine, to mislim na prostitucijo, na zlorabljene otroke, potrebna je uspešna akcija, potrebno je eh, ozaveščanje, potrebno je senzibiliziranje in kasneje bo potrebno tudi denar. In mislim, da je to treba vključiti v razmišljanje že od samega začetka, eh, kajti ni smiselno, da primemo storilce in jih kaznujemo, ampak je potrebno izvajati tudi varstvo žrtev, sicer tako, da ne postanejo žrtev še drugič in zato potrebno potrebujemo denarna sredstva, zato da te ljudi lahko resocializiramo, eh, da otrokom oduzamemo to travmo in da ženske vključimo v legalni svet dela. Hvala. Hvala, gospa Birda, minuta. Gospod predsednik, skrajni čas je za akcijo na evropski ravni in zato sem bila vesela pripomb gospoda Garide in pa komisarja in pa tudi kandidatke za komisarko Malstremove, ki želi uvesti novo direktivo na tem področju in da je to njena prioritetna naloga. Prosim vas, da si ogledate tudi podporne programe za žrtve in pa posebej posebne potrebe otrok, ki so žrtve trgovine z ljudmi, ki imajo posebne potrebe, drugačne kot odrasli. V, veliki, v Združenem kraljestvu smo identificirali 325 otrok, ki so bili potencijalna žrtev trgovine z ljudmi. In to znotraj Združnega kraljestva. V moji regiji so, ljudje, so otroci, s katerimi so trgovali, ampak ugotovili smo, da tudi potem, ko smo to prijavili socialni službi, so otroci izginili, kajti ostanejo pod nadzorom svojih trgovcev in zelo težko jih je najti. To se dogaja po celi Evropski uniji in to moramo zaustaviti. Ljudje, ki so žrtve trgovine z ljudmi, nimajo glasu in so ranljivi in so, morajo zanesti na to, da bo Evropska unija spregovorila o njihovem imenu in da bo zaustavila to grozno, te grozne zločine. Hvala se, da je pa gospod Evar Majer eno minuto. Hvala, gospod predsednik prostitucija, ulomi in tako naprej, jih takšnim grozljivim dejanjem so prisiljeni ljudje, predvsem ženski in otroci, strani band, ki se ukvarja s trgovino z ljudmi. Na tem mestu želim zabeležiti, da moja država Avstrija velja kot, pri, kot priljubljena tranzitna država, ampak tudi kot silna država in je zelo prizadeta zaradi tega. Moramo zaznati, da velika večina teh eh, skupin um, trgovcev z ljudmi deluje predvsem v osrednji Evropi, da se žrtev ne rekrutira samo iz tretjih držav, ampak tudi iz samih držav članic. Dejstvo je, da smo zaznali tudi porast teh dogodkov. Naša zunanja meja skoraj da ne deluje, saj nadzor tam ne. Spriča vseh tega razvoja lahko to tudi preverimo. Ljudje prihajajo v avtobusih, gre za pravi turizem kriminala in spričo tega razvoja se sprašujemo, ali ne bi bilo smisla, da bi poleg eh, poročil eh, Europola, Frontexa in tako naprej, da bi na prizadetih obmejnih eh, regijah ponovno uvedli meje in po potrebi Schengen začasno ukinili. Hvala. Hvala, gospa Zaborska, ena minuta. Ďakujem, pán predseda. Gratulujem. Hvala, predsednik. Čestitam avtoricama za vprašanja in hvali um, komisija za odgovora, da bi podarila eno temo. Po osnutku resolucije se ugotavlja, da so predvsem otroci tisti ranljivi. Pri njih obstaja večje tveganje, da postanejo žrtve trgovine. Hkrati se ugotavlja, da je 79 odstotkov žrtev, da so ženske in otroci. Ni pa navedeno, da pri zaščiti otrok pred trgovino ravno njihovi starši morajo odigrati odločilno odlogo. Pogosto sploh ne vejo, kaj grozi njihovim otrokom ali pa se ne interesirajo za to, kako otroci preživijo svoj prosti čas v okviru preventive sem večkrat izvajala oziroma predlagala kampanjo z naslovom Ali veste, kaj počne vaš otrok? In ta kampanja naj bi otroke obveščala o nevarnostih svojih otrok. Otroke lahko zaščitimo samo v sodelovanju s starši. Nažalost pa starši niso nikjer v resoluciji omenjeni. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Sasada, ena minuta. szanowny panie przewodniczący koleżanki i koledzy! tri vprašanja so tukaj zaslužijo posebno pozornost. ni dovolj kriminalcev ki bi se soočili potem z pravico in pa porast trgovine z ljudmi je še vedno previsoka in tudi kazni za ta kaznivo dojanje so preniska. Poleg tega pa žrtve ne dobijo zadostne zaščite in podpore. Če si ogledamo razsežnost tega zločina v Evropi, lahko ugotovimo, da je nekaj držav članic primerno ukrepalo. Tretjič, situacija ni ustrezno nadzorovana in jasno je, da ne moremo tega problema rešiti na ravni Evropske unije, zato je bistvenega pomena, da sodelujemo z mednarodnimi organizacijami in da na ta način ustvarimo nove vrednote pri boju proti trgovini z ljudmi. Hvala. Hvala lepa. S tem zaključujemo postopek pritegni pozornost predsednika in besedo ima gospod Lopez Derigo. Derido. Hvala, gospod predsednik. Ta izčrpna razprava je ponovno pokazala, da smo pred velikim problemom. Problem predstavlja veliki ziv in eh, ta razprava poteka ravno na dan, ko prvič govorim pred tem parlamentom in seveda je zame velika čas, da lahko spregovorim v zvezi s tem. Danes smo govorili o dveh pomembnih temah in eh, to ravno v tej hiši, ki je zelo mogočna. Pred očmi imamo ta problem in ne moremo ga le omeniti ali o njem razmisliti. Treba je res z vso močjo, ki jo imamo na razpolago, se lotiti te problematike. Tudi cel izziv je pomemben. Potrebna je politična pripravljenost. La presidencia española va a demostrar esa voluntad política para abordar este asunto. Špansko predsedstvo bo seveda pokazalo to dobro voljo skupaj z institucijami Evropske unije. Que es un problema para abordarlo desde Europa. Moramo reči tudi, da je treba ta problem obvladati tudi v Evropi in da ga moramo obvladovati skupaj kajti to je problem, ki se dogaja v Evropi in to je bilo jasno povedano strani kolegice in kolege, gospod Papa Nikolao in tudi drugi so povedali, da je to čezmejna dimenzija, to prihaja iz Evrope in gre čezmeje. Moramo torej poskrbeti za to, da bo komisija predložila osnutek direktive za to, da bomo uh, se posvetili tudi tej perspektivi. To je bilo zelo dobro opredeljeno strani gospe Rojtove. Mislim, da so to te tri velike dimenzije, za katere gre pri delu v Evropi. Torej, najprej gre tu za zaščito žrtev. To je osrednji element, ki je bil danes največkrat omenjen. avtorici, gospa z Argentini in tudi druge so podarili pomen zaščite žrtev. Gre predvsem za otroke in ženske. To so najbolj ranljive osebe. To je povedala tudi gospa Jimenez Peseres, gospa Kaldenbach in drugi. Torej ta zaščita žrtev, to je zelo pomemben instrument, to je prioriteta našega predsedstva. To je prvi stabar potem pa potrebujemo zelo trdne kazni. Tudi to je bilo večkrat omenjamo. Tretjič pa, tudi to želim ponoviti, moramo zmanjšati popraševanje. Temu se moramo posvetiti, torej popraševanje po teh tako imenovanih storitvah, kajti to je del tega problema. Te tri velike dimenzije moramo obravnavati skupaj potrebujemo nek globalni pristop pri tem pomembnem vprašanju. Še enkrat povdarjam, špansko predsedstvo je trdno odločeno, da se bo tega lotilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa še gospod Baro. Gospod predsednik, hvala lepa. Mislim, da je ta razprava razjasnila veliko stvari. Ravno kar se tiče priprave bodoče direktive, bi rad podaril, da jo bomo predložili že spomladi. Rad bi rekel, da se moramo boriti z najsodobnejšimi sredstvi proti temu sodobnemu, proti tej sodobni trgovini z ljudmi, novemu suženstvu. In res se moramo boriti z najsodobnejšimi sredstvi, zato da bomo lahko ukrepali proti izkoriščanju ljudi. Tukaj so trije stabri, žrtve, potem teža kazni in sankcij in pa boj proti popraševanju. Predvsem pa bi spostavil zaščito žrtev, kajti okvirni sklep že imamo, zaščita žrtev brez pogojev, pravna pomoč, nekaznovanje in pa podpora pri procesnih stroških. V prihodnosti pa se bomo posvetili tudi socialni strani, nastanitev, medicinska, si, socialna oskrba oziroma psihološka oskrba. More biti tudi tolmačenje, prevajanje v jezik, ki ga žrtev razume. Tukaj se navezujem na to, kar je rekla gospa Zaborska. Ravno otroci so tukaj posebej ogroženi, komisija se bo ukvarjala tudi z se bo ukvarjala z bojem proti trgovini z ljudmi in pa tudi z rehabilitacijo in ponovno vključitvijo teh otrok, ki so žrtev um, trgovine z ljudmi, torej mladoletnih in tudi drugih. To ste že omenili, tudi vi, gospod minister. Ta akcijski načrt bomo torej predlagali, upamo, da bo sprejet strani kolegija komisarjev in da ga bo potem eh, svet lahko predelal. Predlagali bomo različne oziroma razmislili bomo različnih eh, poteh, predvsem kar se tiče mladoletnih, ki prispejo v Evropsko unijo brez spremstva odraslih. Torej bomo tukaj še posebej se posvetili tej teme. Pa gospa Zaborska, vedno več gre tudi za družine. in za internet kot ver nevarnosti za mlade ali otroke. Tu nastajajo čisto nova tveganja. Politična volja vsekakor je pri Evropski parlamentu in lahko vam potrdim, da je komisija že precej daleč pri pripravi osnutka direktive, ki ga bomo kmalo predložili. Vsem tukaj v Evropskem parlamentu se vam zahvaljujem, ne le zato, da nas podpirate, ampak tudi za številne zelo zanimive pobude in zamisli, ki so sedaj se izkazale pri tej razpravi. Še enkrat hvala lepa vsem, ki so se odeležili tega razgovora. Hvala vsem, ki ste spregovorili. Evropski parlament ima res odločilno vlogo in to bo potrebno še naprej, če se želimo uspešno boriti proti trgovini z ljudmi hvala komisar, hvala minister, hvala poroče oziroma hvala pobudnicama, hvala tudi vsem zaposlenim in tolmačem. Glasovali bomo 1. februarja in konec današnjega zasedanja.